Care kolege, cari kolegi, dichiaro aperta la riunione. Kolegice in kolegi, začenjamo s zasedanjem konference predsednikov, odprte tudi za vse poslanke in poslance. Najprej se pravčujem v imenu predsednika Martina Šulca zaradi odsotnosti. Zbolel je za gripo in uh, upam, mislim, da v imenu vseh nas, da bo predsednik kaj kmalo tudi ozdravil. Z nami je predsednik Evropskega sveta Van Rompuy in tudi predsednik komisije Barozo. Dobrodošli, dobrodošli tudi vsi ostali. Predsednik Van Rompuy, predem vam predam besedo. Lahko nadaljujemo? Gospod Odi. Ja, gospod predsedujoči, vsi seveda razumemo posebne razmere, v kateri je Evropska unija in zanima me na podlagi člena 156D PDEU, eh, kaj, kakšno mnenje je o tem, da predsednik Evropskega sveta predstavi izid zasedanje Evropskega sveta pred celotnim parlamentom, ne samo na konferenci predsednikov. Sam sem namreč že večkrat o tem eh, govoril. V plenumu so stvari eh, zelo drugačne od eh, konference predsednikov, tako kar zadeva eh, sodelovanje v razpravi, kakor tudi spremljanje razprave za državljane, za zgodovinarje, za študente in zato me zanima, eh, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi predsednik Evropskega sveta nastopil pred Evropskim parlamentom v celoti. Eh, to seveda nobene zveze eh, z razpravami, ki se eh, odvijajo okrog eh, Beljarja in pa okrog sedeža parlamenta, ampak gre za razpravo s predsednikom Evropskega parlamenta, s katerim moramo imeti kar se da močno politično povezavo in stike. In zato me zanima, kakšno je mnenje o tem, da bi imeli o tem razpravo tudi v plenumu. Hvala lepa, gospod Odi. V teoriji imate popolnoma prav, vendar lepa ostanite realist. Če bi čakali do naslednjega zasedanja, da bi dobili informacijo o evropskem zasedanju, bi morali čakati do Strasburga. To bi bilo prepozno, zato je pomembno, da lahko danes tu prisluhnemo in se tudi odzovemo na povedano strani gospoda Van Rompuja. In eh, to seveda mislim, da zelo dobro veste, da iz fizikalno-fizičnih razlogov ne moremo sklicati plenoma v Bruslju zaradi dvorane in zato smo se odločili za to odločitev, da bomo imeli razpravo v konferenci predsednikov, ki je eh, odprta tudi za vse poslanke in poslance v Evropskem parlamentu. Eh, hvala vseeno za vašo pripombo, predtem pa dam eh, besedo vam, predsednik Van Rompuy, mi dovolite, da izrazim tudi razočaranje, veliko razočaranje tu, ki vlada v parlamentu zaradi določenih dogodkov. In to so obžalovanja, ki so jih izrazili tako predsedniki skupin, kot tudi predsednik parlamenta. Zdi se namreč, da predlog sveta ne odraža pričakovanja glede na izzive, ki so pred nami. In zato Evropski parlament zahteva sodoben, ambiciozen proračun, proračun, ki bo sposoben podpreti oživitev evropskega gospodarstva in ki bo lahko končno premostil ekonomsko, javnofinančno in eh, socialno krizo. Ne moremo kredibilno soočati se s težavami, kakršne imamo, eh, s tem, da podpremo proračun, ki je prvič v zgodovine eh, Evrope manjši kot v preteklem letu. To je korak nazaj, ki nima nekakršne logike in ki ga ne razumemo ne mi, ne evropski državljani. V trenutkih, ko se kažejo prvi obrisi oživitve gospodarstva bilo pametno, da okrepimo Evropo, ne pa da jemljemo sredstva temeljem inštrumentom, ki so ključni za evropske države. Raziskave, izobraževanje, zvonanja politika, politika razvoja, gre za dogovor, ki je bil dosežen, ki ni v interesu evropskih državljanov. Prav tako menimo, da bo to imelo negativne posledice na vsakodnevno življenje številnih eh, evropejcev in zato se Evropski parlament s tem dogovorom eh, v obliki, v kakršni je bil sprejet, ne more strinjati. Beseda pa je vaša, predsednik Van Rompuy. Gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, 7. in 8. februarja so predsedniki vlad in držav, vseh 70 držav članic, dosegli dogovor o finančnem okviru za Evropsko unijo za prihodnih sedem let na njihovi ravni. V primerjavi s prejšnjim sedemletnim okvirom 2007-2013 so se nekoliko znižale najvišje meje potrošnje, ampak znotraj tega je prišlo do pomembnih preusmeritev sredstev določena prioritetna eh, področja, predvsem kar zadeva rast in zaposlovanje. Tu smo upoštevali dva ključna dejavnika. Prilagoditev hudim proračunskim omejitvam širom Evrope ob hkratnem ulaganju v prihodnost. Kot je jasno iz medijskih poročil, je vsak od voditeljev skušal zagotoviti kar se da dober dogovor za svojo državo in za svoje državljane. To je seveda popolnoma legitimno, kakor je legitimno tudi dejstvo, da so se nekateri bolj osredotočili na pomislike svojih davkoplačevalcev, drugi pa na potrebe prejemnikov sredstev oziroma upravičencev do sredstev. Zame je pomembno to, da nam je skupaj uspelo doseči dogovor in da je bil to dober dogovor za Evropo kot celoto. Dogovoriti smo se morali okrog treh parametrov. Obseg proračuna, prioritete za porabo in pa viri proračunskih prihodkov. Sočasno smo se morali osredotočiti na kar se da sodoben, realen proračun, ki bo osredotočen na najbolj nujne zadeve. Najprej, kar zadeva obseg proračuna. V danih gospodarskih razmerah je bila edina možnost zmeren proračun. Pasove zategujemo širom Evrope in Evropska unija tu ne more biti nikakršna izjema. Nekateri menijo, da je triodstotno znižanje eh, celotnega obsega proračuna korak nazaj za Evropo. Ampak ni. Tako kot posod drugot v Evropi, se tudi pri nas osredotočamo na to, da naredimo več z manj sredstvi in da zagotovimo, da bo vsak evro prišel do tja, kjer bo lahko imel tudi največji učinek. Več Evrope še ne pomeni nujno tudi več denarja. Ampak dovolite izpostavim tudi, da je to znižanje najviše dovoljene eh, mere sprejetih obveznosti, nekaj, kar ne pomeni dejansko tudi znižanja izplačil v proračunih. V zadnjih sedmih letih so plačila, ki jih je izglasoval parlament, bistveno pod najvišjo dovoljeno mejo, skupno 875 milijard v celotnem obdobju, to je torej bistveno manj kot 908 milijard, ki jih je zdaj predvidnih za naslednje sedmletno obdobje. V vsakem primeru so najviše dovoljene meje v začetnem finančnem okviru, nekaj, kar se nikoli ne more spremeniti na vzgor in na vzdolj za več kot par odstotnih točk zaradi potrebe po soglasju. Vendar le pa so se nekateri politični komentatorji ostrotočili zgolj na ta vidik. Novembra lani sem sam podal predlog za skupni obseg proračuna v višini 970 milijard in končna sprejeta zaveza 960 milijard je bila zelo blizu te številke. Nekatere države članice so hotele iti še 30 ali več milijard pod ta moj prvotni predlog. Tako da, ko pogledamo vsebino potrošnje in to je moja druga vsebinska točka, tu pa je prišlo do pomembnih sprememb, ki jih velja pozdraviti. Pomen teh sprememb je bistveno večji kot pa majhno znižanje skupnega obsega proračuna in to je nekaj, kar si tudi zasluži bistveno več pozornosti. Najprej poraba iz naslova 1a. Inovacije in raziskave čezmejne povezave energetika Galileo Erasmus. Tu je prišlo do 37,3 odstotnega povišanja v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim okvirom. 37,3 odstotka. Poleg tega je to povišanje trend, ki bo do zadnjega leta prišel do več kot 40 odstotkov. V primerjavi s trenutnimi razmerami gre torej za bistveno izboljšavo. Zopet lahko obžalujemo dejstvo, da vse predloge komisije o investicijah eh, nismo upoštevali, ampak zavajojoče bi bilo prilagoditve tega predloga predstavljati kot krčitev, če smo se realno dogovorili za več sredstev za investicije v rast, kot smo jih imeli v danem okviru. Druga točka. Poraba za kohezijske programe. Ta poraba bo bolj usmerjena, ciljno usmerjena in usmerjena tudi na rezultate s posebno količino denarja za tiste, ki dosegajo najboljše programe. Prav tako bodo makroekonomska pogojevanja za zagotavljanje Eh, povezave med eh, kohezijskimi programi in drugimi eh, programi. Nasplošno bodo ti programi postali bolj enostavni, z boljšim nadzorom, prav tako bo visoka stopnja sofinanciranja strani EU v kohezijskih državah z ugodno obravnavo DDV-ja, kar bo vse skupaj pomagalo nacionalnim proračunom v tako imenovanih kohezijskih državah. Pri dodeljevanju strukturnih sredstev bodo revnejše države dobile večji delež kohezijskih sredstev. Pri koheziji torej ne gre za politiko, ki bi bila obrnjena v preteklost, temveč gre za investicijo v prihodnost. Poleg tega bo naša podpora najbolj ogroženim osebam ostala nedotaknjena. Kot tretje, v odziv na vse više stopnje brezposobnosti med mladimi, ki je pojav, ki zadeva skoraj da vsakega četrtega v nekaterih državah celo vsakega drugega evropejca, bomo dodatnih eh, več milijard evrov namenili boju proti tej dramatični situaciji. Več kot šest dodatnih eh, milijard evrov. Četrto. Kmetijstvo. Gre za področje politike, ki se praktično izključno financira z evropski ravni in tu se vedno bolj osredotočamo na kakovost življenja na podeželju, na bolj okolju prijazne kmetijske prakse in trajnostno proizvodno hrane, kar je ključno za vse nas. Kmetijstvo ni preteklost. Zahvaljujoč reformi skupne kmetijske politike bo vendarle relativni pomen kmetijstva v proračunu upadal in eh, ta upad se bo še nadaljeval. Ob koncu sedemletnega obdobja bo prvi stebr porabe v SKP predstavljal približno 27 odstotkov skupnega obsega proračuna, kar je mnogo manj od 75 odstotkov, kot je, to, mm, kot je ta proračun predstavljal v 70 letih. Peto, poraba za varnost in državljanstvo se bo povišala za 27 odstotkov. Gre za področje, kjer je vse več evropskega sodelovanja in to povišanje tudi odraža to dejstvo. Kot šesto, naši zunanji odnosi so vsekakor tudi opaženi. Gre za pomembno povišanje, prav tako pa si prizadevamo za doseganje ciljev tisočletja. Potrebujemo sredstva, zato da se lahko angažirano soočimo eh, z globalnimi vprašanji, kot je razvojna pomoč in podnebne spremembe. Evropski razvojni sklad je, za razliko od tega, eh, kar so poročali eh, mediji, bil deležen ne znižanja, ampak zvišanja proračuna. Kot sedmo, celo na področju uprave je prišlo do manjšega povišanja. To izhaja iz potreb eh, zaradi širitve in zaradi novih nalog, ki jih države članice podeljujejo Evropski uniji. Gre za pomemben prispevek vseh naših zaposlenih, ki bodo deležni zmanjšanja v svojem številu, povišanja v delovnem času in v upokojitveni starosti. Kljub vsemu bo Evropska unija ohranila učinkovito upravo. Nekateri ste izrazili svoje pomisleke okrog tega vprašanja, ampak številke mislim, da govori za se. Na zadnje smo se lotili tudi vprašanja virov sredstev oziroma v žargonu Evropske unije lastnih sredstev. Odločili smo se za nižje povračilo državam članicam za stroške zbiranja taks in carin in na ta način povišali tradicionalni vir lastnih sredstev. Prav tako smo odprli pot morebitnemu novemu viru lastnih sredstev z novim sistemom DDV in z novo takso, novim davkom na finančne transakcije. Prav tako smo se lotili težkega vprašanja rabatov. Spoštovane kolegice in kolegi, dovolite mi, da tudi par besed povedam, povem oprostite, o specifičnih, konkretnih kritikah tega dogovora, predvsem kar zadeva razkorak med eh, sprejetimi obveznostmi in izplačili. Dejansko smo zelo blizu temu, kar je bilo predvideno v zadnjem večletnem finančnem okviru, ampak tokrat smo delili na tem, da bi eh, premostili ta razkorak. Dogovorili smo se za večjo stopnjo fleksibilnosti, celo za maksimalno možno stopnjo fleksibilnosti, da se bo na ta način zagotovilo dovolj sredstev za poplačilo eh, zakonitih eh, obveznosti. To potrebo po takšni ureditvi je izrazil tudi vaš predsednik na začetku našega zasedanja. Naj povdarim, da so bila stališča parlamenta ključnega pomena tekom celotnega procesa. Verjetno celo bolj, kot se vam dozdeva. Evropski parlament je vsekakor pripomogel k dojemanju tega, da evropska potrošnja ni neposredno primerljiva z nacionalno potrošnjo, saj se predvsem osredotoča na investicijski potencial. Parlament je prav tako ohranil pri življenju vprašanje lastnih uh, virov, o čemer mm, je kaj malo držav članic želilo govoriti. Prav tako je parlament vključil novo klauzulo o pregledu ki je tudi zajeta v sklepih sveta. Prav tako se je parlament osredotočal na to, da je potrebno sredstva preusmeriti na nova programska področja. Če tudi se to ni zgodilo do mere, kot je komisija to predlagala prvotno, pa vsaka primerjava primerljivih elementov ali tega večletnega okvira s prejšnjim večletnim okvirom kaže, da je to povečanje vendarle kar zajetno. Tudi kar zadeva skupni obseg porabe, se spomnim, da ko smo se pogajali o zadnjem večetnem finančnem okviru, smo predlog komisije oklestili za 13 odstotkov, primerjavi s tokratnimi 8 odstotki. Doseženi dogovor izkazuje občutek kolektivne odgovornosti evropskih voditeljev. Ampak še kako dobro smo se zavedali, da moramo doseči še dokončni dogovor s parlamentom, In kolege sem eh, opomnil na to, da se je Evropski svet dogovoril le o mandatu, čeprav zelo močnem mandatu, ki ga predsednik sveta lahko popelje nadalje v razpravo v Evropski parlament. S tem Evropski svet izpolnil svojo vlogo v skladu členom 15 pogodbe in sicer opredelitev splošnih političnih usmeritev in prioritet Unije. Zdaj bosta svet in parlament skupaj pripravila vse potrebne zakonodajne akte. In ne pozabimo, upravičenci sredstev računajo na ta novi večletni finančni okvir s 1. januarjem 2014. Sedemletni investicijski proračun je pomemben dejavnik predvidljivosti in brez njega lahko sredstva izplačujemo oziroma namenjamo le za enoletne projekte, za znanstvenike, nevladne organizacije in univerze, za lokalne in regionalne oblasti širom Evrope, bi to predstavljalo pomemben korak nazaj. Veliki projekti so namreč odvisni od dolgoročnejše perspektive. V tem trenutku, ko se zaupanje počasi vrača v naša gospodarstva, je ta sedemletna perspektiva za Evropo vsekakor nekaj, kar bo videno pozitivno. V izogib kakršnim koli zamudam in negotovosti, eh, res pozivam svet in parlament, da hitro ukrepata. Kajti alternativa bo, da se bomo znašli v pad poziciji obstoječega ozorca potrošnje. Izgubili bomo reformni zagon, prav tako pa se bo zgodila, kot rečeno, pad pozicija, kar zadeva reformo samega procesa odločanja. Pripričan sem, da bomo lahko dosegli celokupen dogovor glede večletnega finančnega okvira in odkrita razprava, ki bo temeljila na dejstvih in številkah, bo to tudi omogočila. Spoštovane poslanke in poslanci, poleg večletnega finančnega okvira smo na dnevnem redu imeli tudi razpravo o trgovini. Trgovina nam lahko pomaga potencialno doseči toliko za rast in zaposlovanje, kot vse investicije v okviru večletnega finančnega okvira. Zelena luč, ki smo jo prižgali za čezatlantske trgovinske pogovore z ZDA, je bila trenutek, če mu je takoj sledila takojšna izjava predsednika Obame, predsednika Baroza in mene, da boste obe strani takoj začeli s potrebnimi postopki, zato da se sprožijo pogajanja o čezatlantskem partnerstvu za trgovino. in investicije. Prav tako smo obravnavali razmere v arabskem svetu dve leti po arabski pomladi. To je bil pravi trenutek, da se tudi oceni podpora Evrope demokratični tranziciji v regiji. Nedavni dogodki so ponovno pokazali, kako je to vrstna tranzicija lahko težavna. Vendar lepa Unija ostaja eh, pomembno upletena v to področje. Kar zadeva mali, pa smo posredo pozdravili eh, odločno ukrepanje Francije in eh, njenih evropskih in afriških partneric. Evropska unija bo tudi nadaljevala eh, s podporo temu procesu eh, z namenom vzpostavitve demokracije in reda v Mali. Prav tako je sestavni del tega procesa namestitev misije za usposabljanje Evropske unije. S tem zaključujem svoje poročilo, gospod predsedujoči, in z velikim zanimanjem čakam na vaše pripombe. Hvala, gospod eh, predsednik Van Rompuy. Sedaj pa dajem besedo gospodu predsedniku Barosu. Ja. Eh, Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za to povabilo in za priložnost, da se z vami pogovorim o rezultatu Evropskega sveta 7. in 8. februarja. Preden se spustim v tematiko nadaljnega večletnega finančnega okvira, namenim drugo pomembno temo, ki jo je obravnaval ta Evropski svet. Govorimo o trgovini. Tukaj so bili sprejeti zelo pomembni sklepi, ki so zazrti v prihodnost. Pred nekaj dnevi, kot dobro veste, je predsednik ZDA, predsednik Evropskega sveta in tudi jaz, smo skupaj najavili sprožitev procesa, da bi dosegli temeljit prostotrgovinski sporazum, ki bo pomenil nekaj novega na področju trgovine in investicij. Torej, šlo bo za trgovinsko investicijski sporazum sporazum in partnerstvo, kar bo zagnalo naš eh, rast in delovna mesta. To je pomembno tudi eh, seveda za našo razpravo o večletnem finančnem okviru. Ko sem se odložil plenarnega zasedanja v Strasburu dan pred eh, sestankom na vrhu, sem dejal, da potrebujemo konstruktiven sporazum, ki bo odražal prejšnje zaveze glede rast konkurenčnost in tudi agendo 2020. Rekel sem, da potrebujemo močno podporo za kohezijo, za skupno kmetijsko politiko in za zunanje politike, ki vključuje tudi solidarnost z najrevnejšimi narodi na svetu. Prav tako sem se zauzel za več osredotočenosti na evropsko razsežnost evropskega proračuna in na evropsko dodano vrednost. Povsem jasno sem predsednike držav in vlad na Evropskem svetu opozoril na to, kako je to pomembno. Predsednike držav in vlad so se dejansko trudili doseči soglasje, ki bi ga lahko sprejeli vsi. In končni rezultat je bil skupna raven večletnega finančnega okvira, ki je bistveno nižja od našega predloga z novimi znižanji ki so bila enakomerno porazporejena med vsemi razdelki. To odraža realnost pogajalskega procesa, ki vključuje 27 držav članic, pri čemer se zahteva soglasje. Raven 260 obveznosti in 908,4 milijard evrov za plačila je bilo ravnotežje, ki ga je lahko podprla večina držav članic, ki je podpirala predloge komisije skozi pogajanja in manjšo skupino nekaterih neto plačilk, ki so ustrajale pri globljih rezih. Komisiji bi bilo seveda ljubše, če bi dosegli rezultat, ki bi bil bolj ambiciozen za Evropo. V uradnem zapisniku sem dejal, ravni, za katere smo se, so se dogovorile vlade in so preniske in so niže od teh, ki bi se jih želela komisija glede na izziv pospeševanja rasti in delovnih mest v Evropski uniji v prihodnih letih. Glede na to, kaj se je soglasno dogovorilo predsed, eh, med predsedniki držav in vlad, je sedaj nastopil čas, da parlament sodeluje oziroma se pogaja s svetom in komisija bo v tem procesu seveda pomagala. Predsednik poslanci in poslanke. Kljub tem rezom, ki so razume, razočaranje, moramo objektivno oceniti rezultate in lahko tudi vidite, da so bili sprejeti določeni pozitivni koraki, ne na zadnje glede strategije za rast in delovnih mest. Osnovna struktura predloga komisije je bila ohranjena, vključno s promoviranjem instrumenta za povezovanje Evrope. Čeprav so tukaj zneski veliko nižji od predloga komisije, ne smemo pozabiti, da so ti zneski še veliko višji od tega, kar imamo trenutno na voljo za čezevropske povezave. Tukaj bo zvišanje za 8,8 milijard na več kot 24 milijard v prvem obdobju. In prvič bomo imeli 5 milijard investicij v energetsko infrastrukturo na evropski ravni. Prav tako se je Evropski svet dogovoril, da bo bistveno povečal proračun namenjen raziskavam in inovacijam pod programom Obzorje 2020 in tudi za program Erasmus za vse. Prvič bomo, imamo tudi indikativni proračun za MSP-je v obliki programa Kozme. In pomembno je vedeti tudi, da se je Evropski svet dogovoril, da bo vzpostavil novo inicijativo za zaposlovanje mladih, kot sem omenil tudi sam na našem eh, zasedanju, na plenarnem zasedanju. Ta bo znašal 6 milijard evrov in se bo sredotočil na glavne evropske politične in družbene izzive, namreč to, kako najti zaposlitev za naše mlade. To krepi tudi socialno razsežnost naše Evrope in gradi na ukrepu komisije, ki ga je uh, sprožila z osmimi državami, ki jih najbolj prizadeva brezposobnost med mladimi. Hkrati bomo s tem tudi lahko financirali ja, program jamstva za mlade. Vesel sem tudi, da je bilo mogoče ohraniti program pomoči za najbolj prikrajšane. Uh, glede na nasprotovanje v nekaterih koncih Evropske unije, se nam zdi to pozitiven rezultat. Seveda se dobro spomnite, da so nekaterim pred Evropskim svetom menili, da zaradi subsidijarnosti Evropska unija ni možna in zmožna pomagati najrevnejših v naših družbah. In vesel sem, da ta vizija ni dobila prevladojoče podpore tudi eh, zneski za kohezijo in kmetijstvo so bistveni in bodo bolj usmerjeni v trajnostni razvoj in ustvarjanje delovnih mest. Trajnost ohraja naša rdeča nit in zato moramo tukaj omeniti ozenitveno komponento, kot tudi našo zavezanost boja proti podnebnim spremembam prilagodila, naj bi se pravila za sofinanciranje en, in predhodno financiranje, tako da bi se upoštevalo najrevnejše oziroma najbolj ranljive regije v nekaterih državah članicah. Brez teh določb nekatere države članice ne bi več mogle izpeljati javnih investicij, ki jih potrebujejo zdaj, torej v letih 2014 in 2015. In te investicije potrebujejo nujno skozi pogajanja sem vse čas ponavljal, da večletnega finančnega okvira ne more biti brez soglasja Evropskega parlamenta. Cilji Evropskega parlamenta so bili jasni že v mestnem poročilu, ki ste ga sprejeli lani oktobra in zelo jasno so bili tudi predstavljeni strani predsednika Evropskega parlamenta, predsednikom državnih vlad med tem Evropskim svetom. Ni dvoma, da eh, mora sedaj irsko predsedstvo sprožiti resen pogajalski proces v imenu sveta. Bistveno za nadaljni večletni finančni okvir je tudi prožnost. To ste upravičeno tudi zahtevali. Kot sem prav tako povedal na Evropskem svetu, menim, da brez ustrezne ravni prožnosti večletni finančni okvir, kakršnega so dogovorili predsednike držav in vlad, ne more delovati. Komisija meni, da razlika 55,5 milijard evrov med obveznostmi in plačili v naslednjem večletnem finančnem okviru je lahko spremljiva le, če imamo tudi konkretno in najvišjo možno stopnjo prožnosti, tako da bi Evropska unija lahko izpolnjevala obveznosti pod pogodbo, še zlasti kar zadeva člen 200, 323. V zato potrebujemo poleg drugih pogojev tudi možnost, da prenesemo in uporabimo marže zgornjih mej za plačila iz enega leta v drugo. In to je bistveni vidik. Prav tako sem zelo izpostavil vprašanje prožnosti med leti kot tudi razdelki, zato da bi bili kos eh, razlika med obveznostmi in plačili. Tukaj gre bolj za več kot za tehnično vprašanje. To je zelo pomembno tudi sebinskega pogleda. To je vsaj tako pomembno, kot so skupni zneski za obveznosti in plačila. In prav tako pomembna je tudi zmožnost, da učinkovito porabimo predvidena sredstva. In ta prožnost bo v veliki meri odvisna od rešitev, ki jih bomo našli za prožnost. In s tem imam v misli tudi najvišjo možno stopno prožnosti. Tako kot vi v Evropskem parlamentu, tudi mi menimo, da je bistvena tudi reforma lasnih sredstev. Tukaj se mora delo nadaljevati na, podlogi, na podlagi predloga komisije. Vem tudi, da Evropski pred, eh, parlament podpira umestni pregled eh, večletnega finančnega okvira, glede na to, kako negotov je svet in glede na to, da se pogovarjamo o sedemletnem obdobju, tudi sam menim, da bo potrebno sprejeti klauzulo o pregledu. To sem na Evropskem svetu zelo jasno povedal. Eh, Komisija je odgovorna za proračun in mora zagotoviti tudi dobro finančno upravljanje tega proračuna. To pa bo prihodne možno le z ustreznim upravljanjem izdatkov in z to vrstno prožnostjo, kakršno zahteva Evropski parlament. In naj nakratko menim še tudi položaj glede letošnjega proračuna. Evropska komisija je prav tako zaskrbljena kot Evropski parlament glede eh, plačil in zave, obveznosti. Naj vas spomnim na dokument, ki so ga podpisali trije predsedniki lani, konec leta, v katerem je bilo predvideno, da bo komisija zaprosila za dodatna, dodatne obveznosti za plačila, če bi ugotovili, da je proračun nezadostan za pokritje potreb. In že danes lahko povemo, da tako dejansko je. Ta izjava prav tako predvideva, da bosta parlament in svet zauzela stališče glede predloga proračuna in to čim prej, tako da bi se izognili kakršnemu koli znižanju obveznosti. Predsedniki, pre, gospod predsednik, videli smo že, kako se je uh, Evropski parlament odzval na politični dogovor predsednikov držav in vlad. Današnja razprava bo pomemben element te razprave, saj bo lahko Evropski parlament podal preučen uh, eh, odziv in tudi pogajalsko stališče. Uh, Potem bomo v Evropski komisiji odigrali našo vlogo, zato da bi lahko podprli najboljši dogovor, ne le v prid ustanovam, temveč tudi v prid vseh 500 milijonov državljanov. Ti pričakujajo, da bomo mi storili svoje delo in to k malu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Najprej bom dal besedo gospodu Dolu. Gospod predsedujoči, gospod predsednik sveta, dragi Herman Van Rompuy, dragi predsednik komisije, Žuze Manuel Barozo, dame in gospodje, kolegice in kolegi. Na zadnjem evropskem vrhu je bilo evropskega nič razen imena. Rezultat vsega tega je, da smo se znašli z najnižjim proračunom v zgodovini Evropske unije. In zelo dobro vem, spoštovana prijatelja, da ga morata eh, braniti in ščititi. Ampak tudi jaz sem prepričan evropejec. Gre za trenutek, ko so pristojnosti Evropske unije večje kot kdajkoli prej, razmere so takšne, da bolj kot kdajkoli prej naši sodržavljani potrebujejo dodano vrednost Evrope. Glede na odgovornost, ki je pred nami, bi dodal tudi, da je ta proračun takšen, kot je nesprejemljiv. Naj tudi spomnim nekatere države članice, da naša skupnost temelji na primatu prava torej na pogodbi, ki je naš eh, primarni akt. In eh, to, kar je bilo storjeno, je v nasprotju z pogodbo. In sicer zato, ker je svet zaopšel pristojni parlamentarni odbor in to je kršitev zakonodajnega postopka. Prav tako so predvidena eh, plačila, ki so 52 milijard nižja kot predvidene neprevidni eh, prihodki in to je preprosto povedano primankljaj. Primankljaj, ki je v nasprotju s pravili, ki jih določa pogodba, se nas ta zavezuje k proračunskemu ravnovesju. Leta 2012 ste to konec koncev eh, tudi ugotovili tu s 16 milijardami evrov primankljaja. Eh, si predstavljam, da je vaša ambicija verjetno ta, da te odločitve prenesete v naslednji finančni okvir. To bi bila katastrofa in to, kar se dogaja v državah članicah, se bo zdaj zgodilo tudi na ravni Evrope. In to, dragi Jose Manuel eh, Barozo, si tudi ponovil. In eh, če to ne bo držalo, bomo vse tri institucije podpisale, da deficita ne sme biti in bomo videli, kaj se bo potem zgodilo. Zelo sem zaskrbljen zaradi dogodkov. Evropa s takšnim vrhom gre v napačno smer. Ne moramo se kar tako izogibati odgovornosti. In imam tu pa tam vtis, da je solidarnost postala že željivka. Prav tako ugotavljam, da je najbolj moden eh, termin šok ali pa varčevanje in da pustimo evropsko idejo, da podleže nacionalnim egoizmom. To ni moja vizija Evrope. Verjamem v močno Evropo, ki temelji na metodi skupnosti in pripričan sem oziroma moram priznati, da sem razočaran nad številnimi šifrati državljanov, sem ampak nad številnimi, ki so pozabili na dodano vrednost Evrope. Prav tako sem razočaran nad načinom, kako je delovala ta nova pogodba oziroma ustroj. In to ti moram povedati, dragi Herman. Menim, da med institucijami nismo bili deležni to vrstnega sodelovanja, kot bi ga morali biti. Bistveno bolj bi se morali zbližati in bistveno bolj bi morali sodelovati z Evropskim parlamentom. Vem pa, vem pa tudi, da nihče ni hotel upoštevati stališče parlamenta. Veliko gluhih všes je bilo, kljub našim številnim opozorilom, kljub temu pa vi nas kličete k odgovornosti. Ampak, spoštovani predsednik, usedimo se za mizo in za začetek bodimo transparentni in pregledni. Povejmo si, kakšne so bile natančne številke, ko ste se dogovarjali na zadnjem svetu. In jasno tudi povemo, kakšne evropske politike bodo privedle do rasti in zaposlovanja. Evropa se je spremenila, predsednik, ne zaradi Lizbonske pogodbe, pa vendarle mislim, da to dobro veste. V tem trenutku smo v bolj uravnoteženem sistemu in smo so zakonodajalec, vsemi pooblastili. Ampak to nikakor še ne pomeni, da nimamo pravice reči da ali ne. Ampak ne gre zgolj za to. Države članice so nam zdaj dale predlog. Tako da pogajamo se in dejansko uveljavimo to pogodbo. In verjamete mi, da bomo mi vsekakor spoštovali našo odgovornost, ki jo od nas zahteva pogodba. Ta proračun predstavlja le en odstotek BDP-ja in to je znesek, za katerega smo se dogovorili za dokapitalizacijo bank v Španiji. To je polovica sredstev, ki smo jih namenili Grčiji za soočanje se z finančno krizo. To je veliko, hkrati tudi malo denarja, ampak ni količina tista, ki je pomembna. Smisel je pomemben. 27 držav članic se je zavezalo na ravni enega odstotka BDP za politike skupnosti, za skupne investicije, skratka za skupno prihodnost. Gospod predsednik Van Rompuy, Zavedamo se naše odgovornosti in na podlagi vaših izjav na svetu vam lahko povem, da ta parlament ni nek zbor oseb, ki se jih ne da premakniti, ampak želimo preprosto pravičen in realen proračun, kajti na ta način bomo lahko spoštovali svoje obveznosti, prav tako pa mora biti realen, kajti okrepiti moramo naše skupne politike ki bodo usmerjene investicije. Realističen, realističen tudi zato, ker nikakor ne smemo iti v deficit, v primanklaj. In tu moram reči, da ne bomo popustili. Primanklaja ne bomo dovolili. Želimo torej jasno zavezanost klauzuli o pregledu čez dve ali tri leta, da bo parlament lahko ponovno eh, pregledal ta proračun, kajti nikoli ne bomo sprejeli sedemletnega vrčevalnega proračuna. To ne bi bilo resno, tako da vsaj revizijsko klauzulo potrebujemo. Kot ste dejali, je to tista prava fleksibilnost. Ampak fleksibilnost med leti 2011 in 2012, 2012 in 2013, ko denarja ni, fleksibilnost ne služi ničemor. 16 milijard nam vendarle manjka. Fleksibilnost med eh, postavkami in med leti je pomembna eh, v kontekstu celotnega finančnega okvira, zato prečakujemo pravično tudi, da se bodo končno eh, sprejela tudi pravila glede lastnih sredstev da ne bo prihajalo do takšnih izigravanj. To je konec koncev razumno. Dejstvo je, da če evropski poslanci nimajo pooblastil za to, da spremenijo proračun, da spremijo rebalans, potem se sprašujem, zakaj bomo imeli eh, sploh volitve leta 2014. Lahko si prihranimo eh, te volitve in ta eh, strošek in nadaljujemo do leta 2019. Ampak resno, mi smo vsekakor zavezani Evropi, ne zaradi medvladne konference, ampak smo zavezani Evropi, ki bo sprejemala skupne politike usmerjene v rast in zaposlovanje. Verjamemo v Evropo, kjer se obveznosti remljajo resno, kjer se pravna država spoštuje, predvsem pa verjamemo v Evropo, ki bo tudi v najtežjih trenutkih ljudi uspela zaščititi. Hvala lepa. Grazie, grazie, predsednik Dol. Parola... Lepša hvala, predsednik Dol. Besedo dajem gospodu Svobodin. Hvala lepa, gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije. Najpomembnejše, kar ste danes povedali, je, da je proračun osnutek, o katerem se velja pogajati. Že ob samem začetku bi povedal, da tu se ne bomo pogajali o nekaj podrobnostih, ampak gre za načelno uh, pogajanje, zato da bomo lahko proračun uskladili v pozitivnem smislu. Proračun, kakršen je danes pred nami, ne zasluži našega soglasja in tudi ne boste dobili večino zanj v parlamentu. Sicer želite, da verjamemo, da so povsod neke stopnje na vzgor, ampak da se samo vsota zmanjša, ampak niste nas prepričali, kako lahko ta čudež deluje, da pravzaprav je vsota nižja, vse, kar je pa pomembno, pa dobiva več denarja, to pa nam ne morete pojasniti, tako tega ne razumem in to ni sprejemljivo. Verjamem, da ste si prezadevali tudi za to, da bi um, izborili več za razvoj in um, raziskovanje in prizadevanja so bile dobra, ampak uh, velika prioriteta v majhni soti je še vedno zelo relativna stvar, s katero ne moremo živeti. Ne gre vedno samo za primerjave med nekoč in danes, gre za to, kaj je danes potrebno. To je bila ideja proračuna komisije in s predsednikom, komi, predsednika komisije sem videl že bolj navdušenega pri zagovarjanju proračuna, kot je to storil danes. In zato se moramo vrniti tudi k temu, kar je predlagala komisija. Prvič, smo v globoki recesiji. Ne potrebuješ biti nek eh, znanstvenik, da veš, da potrebuješ cikličen eh, proračun. Imamo procikličen proračun in to je vse. Torej, nekaj ste tudi predlagali v zvezi z mladimi, kar je za nas socialdemokrate vedno pomembno. Ali res mislite, da bomo s temi šestimi milijoni izhajali, glede na to, da je brezposobnost med mladimi tako zelo porastu? Ali res mislite, da spričo socialne krize, ki smo jih pričali v Ljubljani, da bo do sredstva v socialnem skladu zadostno, tega si res ne predstavljam. In zakaj? Zakaj je sklad za globalizacijo tako skromno opremljen v času, ko zagotovo zaradi globalizacije lahko pričakujemo večje število brezposobnih? To ni sprejemljivo in to ne ustreza današnjim potrebam. Drugič, konkurenčnost. Vsi govorijo o konkurenčnosti, da mora biti Evropa bolj konkurenčna. To se ne more zgoditi samo tako, da zmanjšujemo plače Ja, infrastruktura, tu boste zapravili malo več, ampak še vedno bistveno premalo. In to ste nekako mimo grede povedali, digitalna agenda, komunikacijska infrastruktura. Tu sploh ni nobene eh, ga proračuna več na, po predlogu sveta. Kako ne razvijemo široko pasovno um, infrastrukturo, če za to ni nobenega denarja? To je velika napaka, ravno kar se tiče eh, modernizacije našega gospodarstva. Tretjič, še vedno so zelo velike razlike v prihodkih v Evropi in revščina je vedno večja. Bil sem v Južni Italiji, videl sem, kaj se lahko ustvari z evropskimi sredstvi, videl pa sem, kaj je še potrebno. Ne vem, če so gospod Van Rompuy in drugi šefi vlad obiskali revno četrt kjerkoli v um, Evropi. Srame je bilo, ko sem videl, kaj se dogaja v nekaterih revnih četrtih v Evropi in prav tako bi se tudi vi sramovali, če bi jih obiskali. In morda naj bomo potem še hvaležni, ko je gospod Baroso rekel, da smo malce tudi namenili uh, pomoči v obliki živil. Ampak to je skandal, da v Evropi res nismo sposobni se iti boja proti revščini. Ampak vedno znova pa eh, razpravljamo o revščini, no, odpravi revščine, predvsem tudi v Romuniji in Bolgariji. In tudi Združeno kraljestvo tukaj za to razpravo in potem smo videli neko zelo sladko pismo, um, ki je bilo poslano Romuniji ko, zaradi njegovih pritožb, ampak solidarnosti pa res ne vidimo. Tudi nemški organi so vedeli, da je revščina vedno večja in imajo prav, kajti tudi v Nemčiji število revnih narašča. In razumem tega enonega župana, ki pravi, kako naj to obvladam, če dodatno prihajajo še drugi revni iz drugih držav. Ampak tu ne gre za, ne, ne smemo se samo pritoževati na tem, na drugi strani pa nič ne narediti ne, in ne dati na razpolago sredstev za to, da lahko tudi v revnih delih celine investirajo, za to, da niso ljudje prisiljeni eh, emigrirati, ampak da lahko ostane v svoji državi in najdejo tudi tam delo. Ta cinizem in to nasprotje med temi, ki se pritožujejo oziroma ki obtožujejo to revščino in med tem, ehm, da nič ne naredimo, tega mi ne moremo sprejeti. Potem pa še nekaj v zvezi s formalnimi točkami. Sedem let. Gospod predsednik Van Rompuy, mi lahko napoveste eno državo, ki pripravlja sedemletni proračun, eno samo državo. In če vi opozarjate na to, da je to za dolgoročne projekte v Združenem kraljestvu, v Franciji in Nemčiji ali teh dolgoretnih projektov tam ni, tudi oni imajo enoletne proračune, pa imajo dolgoletne pr, um, projekte. Sedem let je nespremljiva številka. To bi bilo spremljivo, če bi bil proračun velik, ampak ta mini proračun, ki naj ga načrtujemo za sedem let, to je brez veze. Ali mislite, da če sedem let sploh ne bo rasti v Evropski uniji in je zato brez veze, zato namenjate denarja? Zato je tudi klauzula o pregledu in to učinkovita je ne samo neka površna, eden od temeljnih pogojev za to, da sploh lahko začnemo se pogajati za irskim predsedstvom. In to se seveda nanaša tudi na prožnost. Prožnost in omenili ste tudi, da jo parlament omenja, je bistveno premajhna, kot ste tukaj vključena. In zato sta to dve zadevi, ki sta nujno potrebni. In še ob koncu, ne gre samo za številke, gre za filozofijo. Če želimo, da bo Evropa osiromašila se, potem je to pravi instrument za to. Gospod Cameron želi, da se. S, um, Evropa izropa, to razumem, to je vizija in uh, vem, da se drugi niso strinjali s tem, ampak o nečem pa se lahko strinjate. Mi se temu ne bomo pridružili. Mi ta proračun tak, kot je, bomo zavrnili in moramo imeti bistvena pogajanja in bistveno se bo moral ta proračun spremeniti, zato da se bomo mi z njim strinjali. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Soboda, gospod Vrhovstad. Gospod predsednik, Van Rompuy, naj povem, da moj uh, nagovor ne bo kritika na vaš račun, kaj ti resno mislim, da je težko najti soglasje med uh, eh, 27 predsedniki državnih vlad, ki morajo dogovor skleniti s soglasjem in rezultat je tak, kot bi ga lahko pričakovali. Leta 2006 je to, mi, je to ni bile rekel nikoli več, če se ne motim, in, ampak vidimo, da je pred nami zni, znova nekaj enakega. Uh, po mojem mnenju in po moji analizi gre pravzaprav za preslikan dokument večletnega finančnega okvira, kakršen je bil prejšnjič. Res, da obstajajo majhne spremembe, naprimer imamo nekaj manj sredstev za kmetijstvo, nekaj več sredstev za inovacije in 32 milijard za sedem let, to pomeni manj kot 5 milijard na leto dodatnih sredstev namenjenih za raziskave in inovacije, ki so namenjene v proračunu. To je 4 odstotke letnega proračuna, ki je bil premeščen z ene ga razdelka v drugega in komisija je zahtevala dvakrat več, ampak preostalo je pač prekopiran dokument večletnega finančnega okvira iz prejšnjega obdobja, ko smo potrebovali 41 rabatov, popustov, izjem, odstopanj in tako naprej, zato da bi kupili podporo držav. Zdaj pa potrebujemo 53 rabatov, izjem, odstopanj. Eh, napisal sem si seznam, imam seznam vedno, to počneva z Alanom Lamazurom. Prejšnji smo imeli 41, zdaj imamo 53 izjem rabatov namenjenih sredstev in tako naprej, zato da bi kupili podporo držav članic. Tako to deluje v svetu in preteklosti leta 2006 je delovalo tako in tudi danes leta 2013. In to je drugo, kar sem hotel povedati. Je morda je to naj, najpomembnejše, kar sem želel povedati. Namreč, da je ta večletni finančni okvir zelo problematičen, kajti ustvarja to, če mor mi pravimo, fiskalni primankljaj znotraj Evropske unije. Tukaj govorim o naslednjem. Imamo pre, prekomirna plačila, imamo realni primankljaj in gospod uh, Van Rompuy. Tudi jaz sem bil ministr za proračun v Belgiji in v 80-ih letih je bil tukaj uh, položaj v Belgiji zelo uh, slab. Zakaj? Ker smo vedno prevzemali več odobritev kot pa obveznosti za plačila. In v desetih letih smo tako ustvarili največji javni dolg v 80 letih Evropske, v Evropske unije s tem načinom razmišljanja. In isto se zdaj dogaja v Evropi. Lahko vam dam številke. Prenos sredstev, torej sredstva, obveznosti, ki niso pokrite z plačili, so leta 2000 znašali 60 milijard. 130 pa znašajo, so znašale 2006. Letos pa konec leta naj bi znašale 230 ali celo 250 milijard odobritev za obveznosti, ki ne bodo pokrita s plačili. In potem obdobju naj bi torej ta resnični primaklaj Evrope znašal več kot 300 milijard evrov. Govorimo torej po drugi strani govorimo o tem, da bi premostili vrzel. Kakšno premostitev imamo v mislih? Ne, s tem to vrzel razširjamo s tem večletnim finančnim okvirom. In To najbolje vidimo med eh, odnosom med obveznostmi in plačili. Prej je bilo 95 odstotno, torej 95 odstotno so bile obveznosti pokrite, zdaj pa se je ta odstotek znižal na 94, namesto da bi se zvišal odstotek na 97, 98 ali celo 100 odstotkov, če ne bi želeli ustvarjati dodatnega primankljaja in dolga v, Evri, v Evropski uniji. Torej, pogodba pravzaprav pravi, da ne moramo imeti dolga in primankljaja. V eh, resničnem svetu pa bomo po tem večletnem okviru imeli eh, obveznosti, ki ne bodo pokrite z eh, odobritvami za plačila, ki bodo znašali več kot 300 milijard evrov. In zadnja stvar še lastni viri. Ne vem, kaj se je zgodilo in razumem, kaj ti predlog komisije je bil dober, gospod Van Ropaj, vi ste ga sprejeli, tudi vključili ste ga v predlog iz novembra, torej v njem se povzeli predlog komisije, ki je vključeval DDV, začenši z 1. januarjem eh, leta 2021 in potem davek na finančne transakcije, tako da bi bili finančni prispevki številnih držav lahko nižji. In to, kaj vidim danes v sklepih, to sploh ni omenjeno. Še naprej bodo delali na DDV, na sistemu DDV in dodatno bojo razmišljali o davku na finančne transakcije, ampak nobene zaveze v tej smeri ni v sklepih. Gospod predsedojoči, mislim, če sklenem, da to ni večletni finančni okvir, ki bi ga parlament lahko sprejel. In obstaja le ena možnost, namreč, da se o njem znova pogajamo. In da se van bodi si vključi klauzula o pregledu ali pa klauzula o začasnem ugašanju, kar bi pomenilo, da čez dve leti po naslednjih evropskih volitvah parlament in svet znova odobrita oziroma se dogovorita, ali želita nadaljevati z izvajanjem tega večletnega finančnega okvira. Le na ta način se bo našel dogovor in le na ta način bo vse to lahko demokratično. Hvala. Hvala lepa, gospod Verhofstadt. Gospod Duro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, v bistvu nam ne predlagate proračuna, ampak eh, zgolj nek iztrebek iz eh, Evropskega eh, sveta, sicer okrašen zelo lepo za vsem eh, mogočim, ampak to je vse kaj drugega kot proračun. Tako da, če primerjamo ta večetni finančni okvir s prejšnjim, je to neprimerljivo. Večetni finančni okvir je urodje, urodje za prihodnost, za oživitev gospodarstva. Vi pa želite to pri, primerjati s proračunom izpred sedmih let. To nima nobenega smisla. In verjetno, ko se pripravlja nov nemški proračun, se ne zgledujejo po nekem proračunu izpred sedmih let. Tako da ta proračun ni dober ne po vsebini, ne po metodi priprave. Tako da hvala gospodu Lamasorju, eh, da je zahteval številke. Še vedno nimamo številk. Tako da dejansko je dejstvo, da nima več smisla hoditi na evropske volitve, kajti očitno volivci nima nobene besede. In pomembno je, da zelo jasno povemo lahko delamo tudi s začasnim proračunom v letu 2014 in 2014. In potem imamo resnično razpravo leta 2014, da bomo imeli eh, potem resno angažirano razpravo na mesto, da zdaj parlament in prihodno komisijo eh, prisilimo v proračun vrčevanj. 90 milijard eh, krčitev v sedmih letih, 12 milijard za 2013 in 2014. Kar zadeva razkorak med. Eh, s prejetimi obveznostmi in plačili. Verjetno eh, mi ni treba razlagati, zakaj gre. Saj mislim, da veste, kako stvari gredo. Mislim, da gre tu za razkorak med sprejetimi obveznostmi in dejanskimi eh, plačili. In pomembno je, da se na evropski ravni jasno poplača obveznosti, ki smo jih sprejeli. In zdaj to preprečujemo, namesto da bi bili podpora državam. In to je tudi namen tega proračuna. Potem lasna sredstva tu ni ničesar. Govorijo zgolj o could be, morda, lahko bi. Kar zadeva DDV, še posebej, kar zadeva eh, davek na finančne transakcije, tudi tu mislim, da smo šli popolnoma mimo eh, tistega, kar bi potrebovali. Prav tako se dodaja nov rabat, še danski rabat, poleg že obstoječih. Toliko torej o tej skupnostni logiki. Prav tako ste nam ponudili nekaj elementov fleksibilnosti in pa eh, klauzulo o pregledu. Prosim, razložite mi, kako naj bi s klauzulo o reviziji čez dve leti svet soglasjem dosegel to, kar mu ni uspelo dva tedna nazaj oziroma prejšnji teden. Res ne razumem. Ne vem, zakaj bi bil svet na toliko boljšem čez dve leti, da bo takrat lahko s soglasjem, pazite s soglasjem, eh, sprejel rebalans. Nikakor to ni tisti inštrument, ki bi nam lahko eh, omogočil to, da se strinjamo s tem proračunskim eh, izdelkom, ki je pred nami. Mislim, da nismo nikakor nerazumni, eh, kajti nimamo na eni strani eh, dobrega, eh, zmernega sveta in na drugi strani eh, zlobnega parlamenta. Ne. Proračun mora biti namenjen investicijam v, v raziskave, v razvoj. Pravite, da so kohezijski skali tudi potencijalno orodje za oživitev gospodarstva, ampak potrebujemo več sredstev kot prej. Zdaj je kriza, imamo razmere v določenih državah članicah, eh, ki so popolnoma neprimerljive z razmerami v prejšnjem finančnem okviru. Tako da menim, gospod eh, predsednik, da nikakor ne moremo sprejeti tega proračuna. Morda se o njem lahko pogajamo, ampak eh, ta priprta vrata, ki jih nekako vidimo v vašem proračunu, so mnogo premalo priprta, tako da predlagam, Pojdimo do leta 2014, potem pa leta 2014 pripravimo proračunski okvir za pet let. Hvala lepa, gospod Duhom. Sedaj pa gospod Kalenen. Um, Hvala, gospod predsednik. Predsednik Van Rompuy, v imenu moje politične skupine bi se vam zahvalil za vaše delo pri doseganju tega soglasja. Ne pravimo, da je ta dogovor popoln, še zdaleč ni, ampak predstavlja pa razumno in pragmatično ravnoteže, kompromis med neto plačnicami, ki zahtevajo boljšo porabo in med drugimi, ki seveda želijo ohraniti svoje neto prijemke. In seveda bi bilo smiselno pričakovati reformo evropskega proračuna. Strinjam se z mnogimi sogovorniki, morda to, da se osredotočamo na rast, ampak na vkljub retoriki gospoda Švo, Svobode je. Eh, gospod Oland pokazal, da njegova prednostna naloga ni bila eh, strategija za rast za Evropsko unijo, temveč strategija za rast francoskih krav. In brez tega bi lahko zmanjšali sredstva za SKP, tako da bi postala bolj pravična in več sredstev, več bi lahko, eh, evrov bi lahko usmerili v strategijo za konkurenčnost. Vendar pa predsednik Olond še vedno brani to, kar ni mogoče braniti. Še vedno se 40 odstotkov proračuna v 21. stoletju troši za kmetovanje, kar je po mojem mnenju norost. Seveda sem razočaran, vendar pa ne posem presenečen. Namreč eh, ti nekateri izpadi, mladostniški izpadi, ki smo jim bili priča z drugih političnih skupin, ampak vedeti moramo, da predsedniki držav in vlad, ne pa ta Evropski parlament, pobirajo eh, sredstva za Evropske unije in to od tistih, ki trdo delajo. In ni nerazumno, da ti ljudje zahtevajo, da Evropska unija stori več za manj, kot tudi morajo početi podjetja in tudi gospodinstva po vsej celini. In to, kar je bilo zelo dobro pri tem dogovoru, je to, da so vodje vseh večjih političnih skupin zahtevali znižanje proračuna. David Cameron je imel številne prijatelje, ki so se zauzemali za boljše, eh, za boljše pravo. Tudi gospod Rupte, gospa Merkel, gospod Reinfeldt iz Evropske ljudske stranke, tudi gospa Štornič Schmidt, socialistov, se je zauzemala za boljšo porabo. Tudi seveda eh, zeleni, na Bogu hvala, nimajo nekih predsednikov eh, vlad, ampak zato bi morali biti zgolj hvaležni. Naj povem, kakšno elektronsko pošto sem prejel konec prejšnjega tedna. Kot vid, dobi, tudi jaz dobim veliko elektronske pošta, ne zakaj je bila usmerjena k meni, ampak kakorkoli že, dobil sem pošto mladega Evropskega ljudskega, mlade Evropske ljudske stranke. Kaj meni ona o tem proračunu? Ta pogovor, ki je bil sklenen po dolgomesečnih pogajanjih, predstavlja dobro ravnoteže. Evropska parlament bi naj bi glasoval odgovorno, kar zadeva proračunske ukrepe in vrčevanje po vsej Evropi. In Evropska ljudska stranka bi bila pametna, če bi poslušala razumne besede svojega mladega krila. Naj povem, kaj sem, lahko, kaj sem povedal že danes dopolne, namreč, da gre tukaj za proračun s primankljajem. Moje vprašanje pa je, ali je bil drug uh, proračun sprejet tak, ki bi uh, imel više obveznosti kot plačila. Vsi vemo, da se tukaj igramo samo igrice in da to ni res. Pa še nek kontrast, ki ga nihče ni omenil, ampak gospod Šulc je to omenil v odgovoru na govoru sveta. Namreč ta ideja tajnega glasovanja. S tem bi se vsi smejali parlamentu, kajti poslanci moramo odgovarjati našemu volilnemu uh, Eh, telesu glede našega glasovanja. To bo eno najpomembnejših eh, glasovanj in braniti moramo svoje glasove in stališče napram naših eh, davkoplačevalcev in voljivcev. Torej, ta dogovor ni popoln, ampak ta parlament bo morda lahko dokazal, da bo lahko opravljal nove pristojnosti in v tem primeru ga moramo podpreti. Če se bo parlament spustil v vojno sveto, potem bomo verjetno tudi mi udeleženi v tem. Hvala, gospod predsednik. Grazie, Hvala lepa, gospod Kalanan. Gospod Notal. Gospod predsednik, moram priznati, da sem bil presenečen, ko sem prižgal televizijo na hladen dan v Liverpoolu in izvedel, da je dejansko prišlo do zmanjšanja v proračunu. O moj bog, sem si mislil, ali so končno prišli do pameti, ali je David Cameron zmagal z zgodovinsko bitko za britansko ljudstvo in britanske davče plačevalce. Potem pa sem pomislil, aha, kje pa tiči vrak v detajlu. In ko sem si to pogledal, na irskem temu pravimo, kje pa je um, govedina, sem gotovil, da je dejansko v govedini težava. What we found out is that Cameron's so-called victory... Was torej ta tako imenovana zmaga Kameruna je bila votla. In pravzaprav gre tukaj za nek drobiš in dejansko bo britanski davkoplačevalec plačeval še več kot 36 milijard, kajti naši prispevki se bodo vsako leto večali morda gre za neko zmago za Kamerona, ni pa to dobro za Združeno kraljestvo. In vsak dan plačujemo 53 milijonov milijard v proračun in ne želimo plačati ničesar več, glede na to, da nas že nekaj let ne upoštevajo. Štiri največje skupine v parlamentu pa želijo tajno glasovanje o tem, Vprašam vas, česa se bojite? Se bojite vaših nacionalnih parlamentov doma ali se bojite ljudi, ki so vas volili? Tajno glasovanje o tako pomembnem vprašanju, ki zadeva vaša volilna okrožja v času vrčevanja, je nekaj, kar sodi v banano republiko, ne pa v demokratično organizacijo, ki jo predstavljate. Takšna dejanja vzpodbujajo nezaupanja v Evropski uniji in ni na ključje, da je danes eh, anketa v Financial Timesu pokazala, da 50 odstotkov Britancev želi zapustiti Evropsko unijo. Zato vam čestitam, rad bi se vam zahvalil. Hvala lepa, da ste nam pokazali izhod. Hvala. Grazie. La parola all'onorevole Lyotard. Gospa Lyotard je naslednja. Ja, dank u wel. En, uh, ben blij dat we allemaal hier zijn om... Hvala lepa. Veseli me, da lahko danes izmenjamo naša mnenja. Države članice naj bi varčevale tudi pri domačih proračunih in zato je primerno, da tudi v Evropi preverimo, kakšne so možnosti varčevanja. Maljarde, ki jih prejemamo, so, prihajajo strani evropskih državljanov. Kar se tiče proračunskega osnutka, tudi tu je vključen socialno izključitev, gre za napačno razporejanje sredstev. Ne strinjamo se z rezi pri najrevnejših v Evropi in to je zapisano v tem proračunu, gospod Van Rompuy, vi ste to z lepimi besedami prikazali, ampak konec koncev pa so tu prestižni projekti, kot je ITER, Galileo in GMS, ki so v isti, ki, ki jih obravnavate enake, kot so socialni razvojni programi. Ampak v kriznih časih je treba sredstva nameniti neposredno državljanom. Dragi prestižni projekti pa ne pustijo dovolj denarja za projekte za revnejše ali za mlade ali za MSP-je. Te skupine imajo težave pri uveljavljanju v, do teh velikih projektov. Projekti za zaposlovanje mladih so v slabšem položaju kot ti dragi projekti. In pri socialnih projektih ste kar precej zarezali v sredstva in ker ste to storili pri programih za najrevnejše, bodo seveda oni tisti, ki bodo trpeli zaradi tega novega proračuna. Če želimo govoriti o socialni Evropi, moramo reči, da od nje nikaj dosti ostalo. Starejši, socialno šipki, mladi brezposelni, vsi trpijo zaradi vaših programov vedno znova slišimo, da moramo imeti neko vodilno vlogo v Evropski uniji na področju okolja, podnebnih sprememb in boja proti temu. Ampak ti programi ter ribiški projekti se plačujejo iz istiga lonca kot eh, subvencije za kmetijstvo. Pri tem pa gre še vedno za povečanje proizvodnje. To pa je seveda subvencioniranje intenzivnega kmetijstva, kar pa predstavlja obremenitev za okolje. Majhne družinske, družinske kmetije ne dobijo kaj dosti, a tam je revščina največja. Kaj pa potem še ostane za varstvo okolja? Naša politična skupina ne more sprejeti, da ste okolje postavili na drugo mesto. Brez finančnih jamstev za ambicionirano politiko varstva okolja, se ne moremo strinjati s tem proračunom. Ta proračun ni bolj socialen in ni bolj zelen in ravno zato gre. Ne želimo nujno več denarja, ampak želimo boljšo politiko izdatkov v proračunu. Hvala. Hvala lepa. Gospod Štasen. Dank wel, voorzitter. Laat ik beginnen met iets positiefs. Er gaat voor het eerst gospa Štasen. Hvala lepa, začela bi z nečim pozitivnom. Prvič se um, skupaj ustvarja ta proračun. Evropska unija pa nikoli ne dobi dovolj denarja. Evropska unija si je vedno postregla pri državah članicah, tokrat pa ne. In to je žal le majhen pozitivni razvoj, konec koncev pa vse skupaj ni vredno papirja, na katerem je napisano. Uh, gre za zapravljanje denarja davkoplačevalcev, kohezijska politika in s tem se je financirala neočinkovitost v Južni Evropi, ta se ohranja. In tudi kmetijska politika ostaja pri 40 odstotkih izdatkov Evropske unije. Na 10 tisočev uradnikov bo še naprej prijemalo visoke plače. V Štrasburgu se plačujejo številni milijoni za to, da se lahko vzdržuje ta sedež. Ne, tu nimamo česa praznovati, tudi nizozemska ne more praznovati. Očitno še vedno obstaja nizozemski rabat, ampak odvisni smo od gospodarske rasti, vendar tega, te gospodarske rasti v, na nizozemskem ni. Parlament pa sedaj pravi, da želijo, želi blokirati ta rezultat. To pa zato, ker se zdi, da je bilo zapravljeno še premalo. Evropski parlament želi več denarja in zapravljati še več. Torej, ELS, socialisti, zeleni želijo torpedirati ta večletni finančni načrt. Torej, Evropska unija mora vrčevati, ampak politične skupine v Evropskem parlamentu pa so proti vrčevalnim ukrepom. Obžalovanje vredno je to videti in ugotoviti, kako nizozemske stranke enostavno počenjajo to, kar pravita gospod Šulc in gospod Verhofstadt. Želijo braniti demokracijo v Evropi. A kar naenkrat želijo neko tajno glasovanje. Tako pomembno je za Evropski parlament. Ko gre za pomembne zadeve, želijo Eh, tajno glasovanje, zato da evropski državljani ne bodo vedeli, kaj počnemo z njihovim denarjem. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo predsednik Baroso. No Hvala, niste mi zastavili neposrednih vprašanj, kajti dejansko gre tu za dogovor šefov vlad in držav. Kot veste, Evropska komisija v zvezi s tem ne glasuje, A vendar bi izkoristil priložnost in vam povedal naslednje. Prvič, strinjam se z zaskrbljenostjo, ki so jo izrazili vodje političnih skupin. Vprašanje je, kam gremo od tu naprej, kaj, bomo, kaj bo naš naslednji korak. verjamem, da Evropska unija potrebuje večletni finančni okvir. Vem, da nekateri mislite, da je možna tudi druga pot, torej vsako leto posebej, ampak s tem se ne strinjam. To vam povem čisto odkrito. To pa zato, ker nekatere regije in države, tiste, ki so najbolj ravnive, potrebujejo naložbe sedaj. Če bi s tem odlagali, bi bila to napaka. In dejansko, če nimate večletnega finančnega okvirja, potem se ni možno pravočasno dogovoriti o pravni podlagi, ki je potrebna za vlaganje denarja z začetkom leta 2014. Torej, zato vas pozivam in pozivam svet, da se lotite resnih pogajanj da dosežemo rezultat za Evropo. Pri tem pa je seveda treba vedno upoštevati načela evropske odgovornosti. Pri uvodnih pripombah, ki sem jih že podal, sem povedal, kakšna bi bila lahko smeritev za resna pogajanja in tu mislim prava pogajanja. Seveda se je treba pravilno pogovoriti o vprašanju prožnosti. Ponovil bi, kar sem povedal vodoma. In kar sem povedal tudi na samem Evropskem svetu. Brez prave ravni eh, prožnosti bo večletni finančni okvir, kot je bil dogovorjen, enostavno tak, da ne bo mogel delovati. Komisija pravi, da je razlika 51,5 odstotkov med obveznostmi in plačili v naslednjem večletnem finančnem okvirju spremljiva le v taki meri, le, le če bomo imeli dovoljno fleksibilnost, da bomo lahko omogočili Evropski uniji, da izpolne obveznosti v skladi z pogodbo in sicer za členom 323. Med drugim zato potrebujemo možnost prenosa in uporabe marš, torej prenosa iz enega leta v drugo. To je ključnega pomena. In to je seveda zelo pomembno, ko se lotimo pogajanj, ko se boste vi lotili pogajanj z svetom in komisija je seveda pripravljena tu sodelovati. Torej, da si ne ogledamo samo ravni eh, plačil, se pravi samo eh, pragov, ampak da si dejansko pogledamo, koliko se plačuje v posameznem letu v tem večletnem finančnem okviru. In če si pogledam naslednjo obdobje, potem so um, številke jasne. V, nas, v šestih letih trenutnega večletnega finančnega okvirja, kajte o letu 2013 še ne moremo govoriti, torej v teh šestih letih smo v poprečju porabili 122,2 milijard evrov dejanskih plačil. In tu ne govorimo o obveznostih, niti ne o nekih najvišjih mejah. Govorim o dejanskih plačilih v poprečju. Za naslednje obdobje večletnega finančnega okvira z skupnim v, um, mejo določeno 908,4 milijard evrov lahko poprečje doseže 129,7 milijard evrov. To je 7,5 milijard več plačil vsako leto v roko sedmih let. Vse, no ne vse, ampak večina je odvisna od ustreznih rešitev pri fleksibilnosti. Prožnost med posameznimi razdelki in med posameznimi leti, kajti vsako leto se zgodi, da se številni veri vrnejo državam članicam zato, ker enostavno niso bili porabljeni. Takšna je resničnost, ki jo poznamo danes. Namreč zato, ker številne države ne črpajo verov, virov, nekatere imajo zelo nizko raven črpanja virov in takšna je stvarnost. Zato je torej možno, da če obstaja dobra volja na obeh straneh, da se najde rešitev, ki nam bo omogočila najti nek kompromis na koncu zgodbe. Zato sem jasno povedal, tako kot je sedaj zapisano, ne bo delovalo. In mislim, da je to zelo jasna izjava. In to povem tudi pred vami, kajti isto sem povezal, povedal tudi na svetu, to sem dal celo na zapisnik. Ampak s pravo mero prožnosti, torej ne gre le za prenos med leti, ampak tudi za rezerve, ki so bile dogovorjene s svetom, torej tudi pravilo N plus 3, kar pomeni, da nima države možnosti plačil izvajati oziroma obveznosti izvajati samo v naslednjih dveh letih, temveč ima še eno dodatno leto. Mislim, da če vse to upoštevamo, lahko najdemo pravo pot za prihodnost. Ne bom rekel, da je to enostavno, zagotovo bodo pogajanja težka. In o tem sem se že pogovarjal ne le z predsednikom Evropskega parlamenta, ampak tudi s predsednikom sveta. in tudi z, predsedstvo, torej z predsedstvom. In prepričan sem, da če bomo našli dobro voljo, bomo tudi našli dober kompromis, kajti ta večletni finančni okvir je bistvenega pomena za investicije in rast v Evropi in za solidarnost in kohezijo, ki jo nujno potrebujejo naše najbolj občutljive regije kajti v določenih primerjih imamo v Evropi primere prave socialne krize. In to je moj poziv vam, isti poziv sem izrazil tudi pred svetom in še vedno verjamem, da je možno doseči dogovor, če je volje tudi med državami članicami in parlamentom. Grazie, Hvala lepa. Sedaj pa imam besedo gospod Van Rompuy. Koleg. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej naj povem oziroma rečem, da se ne lotevajmo napačne razprave. Razprave med eh, pravimi in nepravimi evropejci. Nepravi, tu naj bi bili šefi vlad in držav. Ne bom izpostavlja, kdo so tisti pravi ali dobri evropejci. Ampak sam sebe razumem kot pravega in dobrega evropejca. Tako da ne lotevajmo se te res zgrešene razprave. Ne gre za razpravo med odgovornimi in neodgovornimi, kot ste nekateri insinuirali. Nikakor. Jaz eh, nikakor ne menim, da smo mi, torej Evropski svet, v nekem taboru. Ja, seveda je Evropski proračun kompromis. Seveda, vsak proračun je kompromis tisti, ki ste kdaj nosili odgovornost za nacionalne eh, proračune, veste, da gre za kompromis. Ne gre za lepotno tekmovanje, ampak za kompromis. In pri evropskem proračunu gre za kompromis med nacionalnimi interesi in evropskim skupnim interesom, splošnim interesom. In gre tudi za kompromis med tistimi, ki zagovarjajo politiko proračunske konsolidacije, nekateri temu pravijo varčevalna politika, in na drugi strani tistimi, ki so zagovorniki politike rasti in zaposlovanja. Po mojem mnenju smo našli dober kompromis med eh, temi različnimi tendencami. Seveda obstaja neka strategija, ki stoji za tem evropskim proračunom. Obstaja strategija, kajti sočasno skušamo seveda okrniti potrošnjo. To je konec koncev popolnoma enako, kot počnemo v večini držav članic. Obenem pa dajemo prednost tistim postavkam, ki so usmerjene v rast za poslovanje in tudi boj proti revščini, tako znotraj, kako tudi zunaj Unije. Tako da stoji neko razmišljanje, neka filozofija za tem proračunom, stoji neka strategija za tem proračunom, ampak seveda okoliščine so pogosto zelo, zelo neprijazne. Tako da to bi moj prvi odgovor. Ne lotevajmo se tu napačne razprave. Drug komentar. Gre za proračun, ki žal predstavlja le en odstotek BDP-a celo tisti, ki so izjemno ambiciozni za Evropo, ne zagovarjajo proračuna na ravni enega in pol dveh odstotkov. Ne. Razprava se vse čas vrti tam okrog 1,1-1,3-4 odstotka. Gre torej res za nijanse, ki nas eh, ne morejo tako zelo deliti. Tudi jaz bi si želel, višji proračun. Ampak tudi v Evropskem parlamentu ne bo možen dogovor o proračunu, ki bi bil dvakratnik tokratnega. Tako da mislim, da moramo umestiti to razpravo tam, kjer je mesto. S proračunom na ravni enega odstotka evropskega BDP pač ne bo možno rešiti vseh problemov brezposlenosti, revščine in eh, pomankanja rasti v Evropi. Ne, gre za prispevek evropskega proračuna, gre za prispevek k politiki ki jo je potrebno voditi na najrazličnejših ravneh, vključno eh, in predvsem tudi na nacionalni ravni, kjer so proračunska sredstva tudi bolj prisotna, celo v obdobju javnofinančne konsolidacije. Prav tako evropski proračun ni proticiklični inštrument. Kako bo hočete z eno odstotnim proračunom imeti proticiklične ukrepe? pa sploh bi lahko razpravljali o proticiklični naravi nacionalnih proračunov. Tako da mislim, da je treba vendarle ohraniti nek občutek za sorazmerje to. Ne govorim nič novega, e, mislim, da govorim stvari, ki so jasne in je pač stvari treba umestiti na pravo mesto. rečeno je bilo, da se ne govori o številkah, ampak o strategijah. Dejal sem že, da je strategija, ki predstavlja podstat tega proračuna. Ampak govoriti o proračunu uh, brez eh, številk, to ne gre. Tako da moramo govoriti o številkah in neki teri pravite, ja, to je samo neka preslikava uh, tega ali onega. Ja, sveda, vsako zadevo lahko banaliziramo, vsako zadevo lahko uh, takole pometemo stran. Uh, ko gre za konkurenčnost, politiko rasti, za poslovanje. Tu so se številke povečale za 37 odstotkov v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim okvirom. 37 odstotkov. To ni kar tako. To ni samo prepisano od prejšnjič. 37 odstotno povečanje je res ogromno povečanje. Tako da tudi tu moramo imeti občutek za razmerja. Ali gre za nesocialen proračun? Povečali smo udeležbo najrevnejših držav v kohezijskih skladih, relativno gledano. Prav tako smo ohranili program za najbolj ogrožene osebe, celo povečali smo obseg tega programa, kot je dejala komisija. Prav tako smo ohranili program razvojne pomoči. Prav tako ohranjamo cilje tisočletja. Uvedli smo še en nov program v zadnji fazi pogajanj za mlade brezposlene in sicer program vreden 6 milijard evrov. To je torej proračun, ki sledi ekonomski strategiji, tako da ne pozabimo na teh plus 37 odstotkov, torej to proračun, ki ima tudi socialno razsežnost potem razkorak med eh, sprejetimi obveznostmi in eh, plačili. Bil sem minister odgovoren za proračun v preteklosti in eh, vedno je prihajalo da, do teh razlik med prihodki in odhodki. Če ne spoh ne bi potrebovali takšnih proračunov. Leta 2005 se spomnim, prijatelj Verhofstadt in tu ne govorim eh, zgolj o prijateljstvu iz Olike. Ampak leta 2005 mene ni bilo zraven, nek drug premije je bil takrat glavni. No, razlika med spetim obveznostmi in plačili takrat je bila 5,4 odstotna. In rekli so mi, da to sploh nikoli ni bil predmet razprave. Zdaj imamo razliko 5,7 odstotka. Ampak, za razliko od tega, kar se je dogajalo pred sedmimi leti, pa smo zelo natančno govorili z logistično pomočjo komisije o tem, kako premostiti to vrzel med sprejetimi obveznostmi in plačili. Ne bi se zdaj loteval polemike tam, kjer ni treba, ampak če seštejemo vse sprejete obveznosti, v zadnjih sedmih letih, smo pri 991 milijardah. 991 milijard torej. In ko se štejemo vsa potrjena plačila, ki jih je potrdil parlament in svet, pa mi zmanjka več kot 100 milijard evrov. 875. Tako da vedno obstaja razlika, vedno obstaja razlika, ampak ključna razlika zdaj je, da smo z mehanizmi prožnosti, ki so res tisto največ, kar je možno. Sveda je treba najti nek dogovor, ampak mislim, da smo se o tem res poglobljeno pogovorili. Eh, res eh, dolgo časa smo se o tem pogovarjali in se bomo še tudi s parlamentom. Če potem pogledamo še tretji element, če pogledamo sprejeta eh, plačila v zadnjem večjem finančnem okviru, smo pri 875 milijardah. to je 303 milijarde manj kot eh, trenutno predvideva. Tako da o tem razkoraku med eh, sprejetimi obveznostmi in plačili bi vse vsakakor rad govoril, tudi s pomočjo tega, kar se je dogajalo v preteklosti in tudi s pomočjo tega novega elementa, ki mu pravimo fleksibilnost. In res mislim, da je to problem, ki ga lahko obvladamo. Še zadnja stvar. Seveda se moramo pogajati. Vedno znova sem to ponavljal v svetu in v 30 urah razprav smo o tem govorili vse čas, tudi novembra. Vse čas smo govorili, treba je najti dogovor na ravni 97-terice, to je predpogoj, ampak to še ni konec procesa, potem nas čakajo še pogajanja. In zato v besedilu sklepov najdete lahko veliko ne samo priprtih, ampak odprtih vlad glede fleksibilnosti lastnih sredstev, tudi glede srednjeročnega pregleda. Evropski svet je pripravljen na ta eh, pregled, na revizijo, kajti veliko zadev bo treba še obravnavati v tem kontekstu. Ampak vendarle bi prosil Evropski parlament, da dvakrat premisli, preden gremo na letne proračune. Kaj ti to potem pomeni, da ni nobene perspektive za vse tiste, ki so vključeni v raziskave in razvoj, za vse tiste nevladne organizacije, ki od nas zahtevajo in potrebujejo perspektivo. Nobene perspektive ne bo za mlade brezposle, za vse tiste, ki polagajo veliko upanja v ključna poglavja evropskega proračuna. In zato vas res eh, rotim, da premislite dvakrat, preden se odločite za letne proračuna. Ker tisti, ki pravite, da bo šlo samo za, eh, da gre pri tem proračunu zgolj za eh, prepisovanje iz preteklosti, to bo šele prepisovanje iz enega leta v drugo. Kajti edino, kar se bo zgodilo, se bodo podaljšale tiste črte, ki smo jih zarisali v leto 2013 in to bo šlo naprej v naslednje ali naslednja leta. Torej gre za večletni proračun, ki predstavlja perspektivo, ki predstavlja prihodnost. Če pa se lotimo letnih proračunov, bomo vsako leto imeli to razpravo. Ogromno energije, ogromno časa bomo porabili za to. Sploh, če imamo v misli, da gre za proračun, ki je dokaj neobsežen. Ta večletni finančni okvir je torej politični inštrument, ki predstavlja strategijo, ki predstavlja filozofijo v teh res neugodnih okoliščinah. In to je kompromis. Nobenega kompromisa, nobenega, nobene težave, oprostite, nima s tem, da to poimenujem kompromis. Ampak predn se lotimo alternativ, bi vas res prosil, da dvakrat, če ne večkrat, premislite. Hvala lepa. Kolegi, ki ste zdaj na vrsti, vas prosim, da strogo spoštujete dodeljen čas, da bomo lahko zaključili ob predvidnem času, ker eh, bo tudi gospod Van Rompuy moral oditi. Gospa Stasen, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratko in sladko. Oba gospoda sta govorila o tehnikalijah, ampak eh, s tem se samo prikriva resnica. Fleksibilnost pomeni, da po preteklih sedmih letih države članice na koncu še vedno dobijo eh, račun, ki ga treba plačati, kot je dejal predsednik Šulc. To pomeni, da bo Evropska unija v bankrotu. In to je nekaj, kar zadeva 500 milijonov državljanov. In še zadnja stvar, škandalozno je, da se zahteva tajno glasovanje. Res, tu eh, gre za izigravanje demokracije in če pravite, da državljani morda gledajo v stran, mi nikakor ne gledamo v stran. Hvala, gospa Ljotard, ena minuta. Hvala lepa. Gospod Van Rompuy, mi pravimo ne, vi pa še kar ustrajate pri svojem načrtu in eh, ta načrt pomeni, da bodo številke še vedno najslabše za tiste, ki jim gre najslabše. To je še posebej slabo v takšnih kriznih razmerah. In eh, pomembno je, da denar pride čim prej neposredno državljanov. Tega ne vidim v vašem načrtu, upam, da se bo to spremenilo. Hvala lepa. Gospod Messerschmidt, minuta in pol. Hvala lepa. Vse dobro seveda želim svetu in parlamentu, tudi čestitam za ta dosežek. Treba se zdaj vprašati, ali je to dober ali slab dosežek. Jaz mislim, da je to bolj razočaranje kot nadušenje. Eh, Vendale me veseli, da je prišlo eh, do krčina celotnega proračuna in tudi eh, kmetijskega proračuna, vendar le pa gre levi delež evropskega proračuna ravno za to. To so Eh, izdatki, ki so v najboljšem primeru nepotrebni, v najslabšem škodljivi in rešitve eh, še vedno eh, ni tudi, kar zadeva te neskončne selitve med Bruslem in Strasburgom, prav tako ni rešitve za strukturne in kohezijske sklade. Vse to so problemi, ki ostajajo. Ampak zanimivo je bilo zadnje tedne spremljati ne razprave o vsebini, ampak proces, kako je vse skupaj potekalo. Eh, v svetu na eni strani, v parlamentu na drugi. Na eni strani imamo 27 demokratično izvoljenih vlad, morda nam niso všeč, ampak so demokratično izvoljene, eh, ki so odgovorne svojim nacionalnim parlamentom. In vseh teh 27 vlad je znalo najti kompromis. Na drugi strani je parlament, eh, ki nima niti toliko poguma, da bi tu povedal, kakšen izid želimo in kako bomo eh, glasovali v Evropskem parlamentu, da bi se skrivali za tajnim glasovanjem. To je nič drugega kot eh, politično licemerstvo in eh, treba se zavedeti, da je to parlament, ki ne zastopa niti polovice evropejcev in ne želi niti pokazati, kako bo glasoval. V svetu imamo vsaj ljudi, ki sprejemajo odgovornost naprem svojem parlamentom in voljivcem. Hvala lepa. Gospod Kelenen, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne vem, ali sem dober ali slab evropejec, zgleden ali, ali kakšen drugačen, kot je dejal gospod Van Rompuy. No, najprej bi omenil nekaj, kar še nihče ni omenil. In sicer pozdravljam začetek pogajanj med EU in ZDA o prostotrgovinskem sporozumu. Realnost je takšna, da je to seveda zelo zapleteno eh, sprejetje, ampak uspešen. Eh, uspešna sklenitev tega sporazuma boste naredila več za rast v Evropi, kot pa vsi ti mali zneski, o katerih eh, danes govorimo v kontekstu proračuna, tako da to vsekakor pozdravljam in upam, da bodo pogajanja uspešna. Seveda si vsi želimo izboljšav v tem proračunu, manj denarja za kmetijstvo, manj za denarja za administracijo, prepričan sem, da bi eh, komisija in parlament lahko preživela tudi z manj sredstvi, ampak seveda bo stvar pogajan. Menim, da bo parlament na koncu glasoval za ta dogovor, če drugega ne, zato ker je alternativa letnih proračunov slabša. Eno, kar pa ne smemo storiti, ker bi bilo to res neumno, je, da bi glasovali proti eh, temu eh, večletnemu finančnemu okviru in to tajno. Eh, če že imamo vsaj ta pogum, pa to storimo javno. Eh, kajti to mislim, da bo zgolj v posmeh temu parlamentu širom Evrope, če bomo glasovali tajno. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Duron. Ena minuta. Hvala lepa. Štiri zadeve, gospod predsedujoči. Ena. Ja, Evropa lahko preživi tudi brez večnega eh, finančnega okvira. Tehnika za to obstaja. Kot drugo, eh, filozofija moram reči, da ni najbolj eh, močna. Ne, ne, ne prepoznam te filozofije. Potem eh, večletni proračun eh, tudi v državčanicah obstaja. Tako da ne moremo reči, da brez večletnega okvira ne moremo imeti večletnih programov. In pa, kar zadeva razlike med eh, obveznostmi in plačili. Mislim, da se strinjate z menoj, da imamo tu resen problem. Govorite o 37 odstotkov, odstotkih za eh, kohezijsko politiko, ampak vendarle 24 odstotkov jemljamo eh, predlogov komisije, pa še to je predstavljalo zamrznitev primerjave z 2014. Tako da primerjamo tisto, kar se primerjati da. Tako da res prosim, da premislite dvakrat ali celo večkrat o teh štirih elementih, preden nam posredujete svoje dokončno stališče. Hvala lepa. Gospod Verhofstadt, ena minuta dve zadevi. Najprej, kar zadeva, če bomo šli na letne proračune. Bo pač 15 milijard in leta 2018 bo to tudi 15 milijard. Tako da smo popolnoma pri istih številkah, ne vem, 200, 300 milijonov razlike, ampak v bistvu iste številke za poglavje 1A. Ja, poglejte, poglejte, prilogo vaših sklepov, to so vaši sklepi, ne moji točno isto kot v proračunu za leto 2014 tu piše, tako da ni razlike nobene, ali bomo šli na letne proračune ali večletne. Kot drugo, imamo problem vse večje zadolženosti, torej primankljaja. Lahko rečete, ja, je bil večji takrat. Ne, raste, primankljaj raste in to je razlog, gospod predsedujoči, da sem prosil za uh, to, da se tu na konferenciji predsednikov razdeli dokument, ki kaže graf rasti tega primankljaja. 16 milijard, zdaj že več kot 200, potem bo 300 milijard. In to mislim, da morajo vsi videti. Vsi v parlamentu morajo videti, da ta večletni finančni okvir eh, uvaja strukturni primankljaj. In zato vas prosim za dovoljenje, da ta dokument razdelim vsem prisotnim, da bodo vsi lahko videli, kaj pomeni večletni finančni okvir z vidika primankljaja. Hvala lepa, gospod Verhofstadt. Naslednji je gospod Kalfin, štiri minute. Gospod predsednik, predsednik sveta ne bi želel izpodbijati vaših pogledov, ampak zelo težko nas boste prepričali, da je ta proračun, kakršnega so sprejeli države članice, proevropejski. Vsi argumenti, ki ste jih predstavili, so igra s številkami, vendar to ni dejansko bilo doseženo. Našli ste najmanjši skupni menovalec, to je dejstvo. In nenavadno je, da so to podprle nekatere delegacije, ki bi želele zadaviti evropske politike, predn zapustijo Evropsko unijo. In to je ta značaj uh, kompromisa. In uh, odzivi različnih političnih skupin parlamenta so zelo jasne, če ste jim sledili. Rekli ste, da zelo uh, radi se pogovarjate na podlagi dejstev in številk. Dejansko prihaja do no-, določenega zvišanja, ampak to gre na račun prenosa nekaterih sredstev iz kohezije v uh, Eh, razdelek za instrument za povezovanje Evrope, nič drugega. Lahko vam povem številke OECD glede izdatkov za raziskave in razvoj, pa tega ne bom storil, kaj ti to lahko storite sami. Nekatere države že leta 2010 rab, potrošijo 60 do celo 100 odstotkov več kot Evropska unija. To so Japonska, Koreja, ZDA, Izrael in te bodo tem eh, področjem namenile še več sredstev. In do leta 2020 pa bomo mi tukaj zaostali z našimi investicijami. Tako da ne morete uh, sedaj se slepiti, da bomo ujeli eh, te države. To ni mogoče. Govorite tudi o brezposelnosti mladih. Seveda, to je odlična rešitev. Poglejte si številke. Le 3 milijarde prihajajo od tu, 3 pa že iz obstoječega Evropskega socialnega sklada. Pa še nekaj no, številko OECD. Uh, za države članice evropskega območja za ohranjanje eh, jamstva za mlade potrebujete 21 milijard letno, samo za evropsko območje. To pomeni 30 milijard na leto za celotno Evropsko unijo. Evropski proračun pa namenja 6 milijard za sedemletno obdobje. Kakšen bo sploh učinek tega denarja? Lepo je govoriti o brezposelnosti mladih, lahko govorimo o uh, politiki zaposlovanja, ko pa vidimo, kakšen eh, bo učinek teh minimalnih zneskov, vidimo, da to ne bo delovalo. Isto velja za kohezijo. Sredstva za kohezijo se manjšajo, prijemnikov pa bo več. Ali lahko res rečete, da bo leta 2020 evropsko gospodarstvo in regije bolj povezani? Ne, tega ne morete trditi in to prav dobro veste. In kot zaključe gospod predsednik, zelo jasno je in sami ste rekli, da ni mogoče oziroma ni nujno imeti več Evrope z. Torej, rekli ste, da več Evrope ne pomeni manj denarja, ampak manj denarja vsekakor pomeni manj Evrope. In to je tisto, kar vidimo pri tem proračunu. In tem je problem, nekateri bi si tega želeli, res je, jasno. Uh, Želijo si manj Evrope, ampak to ni stališče Evropskega parlamenta. Kaj ti res je, da bi si želili močne evropske politike. In ko govorimo o prožnosti, je možno to zagotoviti, če imate sredstva pred gospodom Barozom govorite o prožnosti preko let, ampak če boste imeli eh, primankljaje plačil, potem ne boste imeli ničesar, kar bi lahko prenesli v naslednje leto. In tukaj ste padli nazaj na soglasje, kjer lahko vsaka država članica blokira izvajanje proračuna. In tukaj ne moremo govoriti o prožnosti. Govorite tudi o postopkih soglasja, ki naj bi bili prožnejši. Ja, to bi tudi sami spodbujali. Če želimo imeti prožnost, potrebujemo v svetu manj postopkov s odločanjem, soglasjem in to je povezano s prožnostjo. In tukaj ne moremo nadaljevati, kot smo delali doslej, kajti sicer govorimo samo lepe besede, samo leporečimo, ampak v resnici nimamo orodi, da bi dosegli prave cilje. Hvala lepa, gospod Kalfin. Zadnji govornik pa je gospod Böge minut imate na voljo. Hvala lepa, pa gospod predsedojoči. Na začetku bi povedal, da izredno podpiram gospoda Kalfina in tudi zase bi povedal, da je navdušenje nad rezultati Evropskega sveta zelo omejeno. Nekaj pa ste razumeli, kar se tiče stališča parlamenta, namreč, da obstajajo alternative v primeru nezadovoljujočih rezultatov pogajanj in opozorilo pred tem, da se ne bi strinjali in scenarij, ki ga opisujete, da je to grozno in grozljivo, to ni res. Ravno obratno, um, sedemletno načrtovanje je preveč udobno za vse, poleg tega pa preprečujete pravo vsako letno proračunsko razpravo, ki jo svet vsako leto tu odreka. Gospod predsednik Paroso, moram reči, da me čudi, kako lahko tako zagovarjate ta uh, rezultat in kako ga lahko pravzaprav lepotite. Potrebujemo razpravo o tem, kako bomo lahko bodi si preko evropskih ali nacionalnih proračunov zagotovili več kot 120 milijard letno več za investicije in raziskave. In zato je lepo, kar govorite, vendar ne ustreza zahtevam. Na tem mestu bi rad zah želel zahtevati še nekaj. Gospod Alan Lamazur, predsednik odbora za proračun, je tako komisiji kot tudi kabinetu vašega šefa, gospod Vamrompo, je napisal, da je to zanimivo, da imamo več kot 45 strani um, lepih besed, potem pa me ne skrbi toliko, ali je tu 10 milijard več ali manj. Ampak tu bi moralo biti več, kot so rabati in marže. Tu manjka evropski duh. In ko sedaj države članice doma citirajo iz dokumentov, kaj to pomeni, eh, kaj so strukturni skladi in tako naprej. Nam pa teh številk ne dajo na razpolago. Potem želim na tem mestu povedati, ali bomo dobili te dokumente ali pa se sploh ne bomo začeli pogajati, zato da bo to takoj jasno na ravni istih informacij in preglednosti. Če se nekateri razburjajo nad tem, da poslovnik dopušča tudi tajno glasovanje, uh, tudi jaz bi raje se bojeval z odprtim vizirjem, ampak pravi skandal je v tem, da obstaja zakonodajni organ z imenom svet, ki svoje kupče sklepa za zaprtimi vrati in rezultate skriva pred državljani. To je škandal. Če si ogledamo, kaj je Evropski svet v svoji modrosti je v preteklih desetih letih sklenil o razvoju in raziskavah čez evropskih mrežah o notranji in zonanji varnosti in o vlogi Evrope v svetu, potem se to ne sklada s številkami. To bomo tudi še predstavili med pogajanji. In prosim, da potem umaknete prioritete, ki se ne želi vključiti v večletni finančni okvir. Tema nerazporejenih um, sredstev je bila tudi omenjena. Sveda to lahko predstavimo po letu 2020 in situacija bo potem še bolj dramatična, uh, kot moramo sedaj urejati za rebalansi proračunov. In preden pridemo do zaključka v zvezi z večletnim finančnim okvirjem, moramo skleniti najprej preostale rebalanse proračunov in jih sanirati, zato da jih ne bomo spet prenesli kot breme v naslednji večletni finančni okvir. Prožnost, vizija, ki si zasluži to ime, to so lastna sredstva in pa enotnost proračuna, kajti tu je nekaj, kar je tudi povezano z radnimi instrumenti. Um, evra in podobno. Fleksibilnost je možna le, če je to vse splošna fleksibilnost, ki zajema vse obveznosti in vse plačila. In spomnil bi vas, da smo v toku ratifikacije Lizbonske pogodbe uh, izgubili revizijski element, ki nam je v preteklosti omogočal več fleksibilnosti, kajti brez tega eh, eh, eh, instrumenta, recimo Galileja, sploh ne bi več dodatno financirani. Zato je dobro, da so bili v sklepi odprta dodatna vrata, ampak to ne zadostuje. In strinjam se z gospodom Vrhovštatom. Vizija se mora imenovati. Novi parlament mora imeti pravico, da tudi odpove ta dogovor. Vse drugo bi bilo izven demokratične legitimnosti. Kaj pa se tiče vprašanja lastnih sredstev, tudi tu imamo posebno klauzulo, ki jo moramo izkoristiti in če se um, države članice ne bodo premaknile v to novo obliko uh, financiranja, potem si ne morem zamisliti, kako bi tu prišli do zaključka. Potem pa še zadnja beseda, ko se bomo lotili tudi formulacije lastnih besedil v zvezi z večletnim finančnim okvirjem, potem je pred nami veliko delo. Pripravljeni smo se trdo in pošteno pogajati, ampak povedal pa vam bom tudi, da si predstavljamo tudi, da dokončen dogovor sprejmemo in predložimo v plenarno zasedanje šele takrat, ko bomo vedeli, kako se bodo razvile kakovosti posameznih programov. Teže kot so številke, teže, bolj želimo, da bodo zagotovljene naše politične prioritete in